jerski prilagoditvena stopnja za neposredna plačila za koledarsko leto 2015. Poročevalc dobi besedo, izvolite. Pani predsednici, pani komisarki. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, gospe in gospodje. Danes razpravljamo o sprejetju stališča In sicer glede določitve prilagoditvene stopnje za koledarsko leto 2015, to je tako imenovano leto fiskalne discipline. Decembra 2013 je bila uvedena zadnja sprememba na tem področju. Namen tega predloga pa je, da se vzpostavi krizna rezerva, s katero se podpirajo kmetijske infrastrukture v primeru hudih kriz, ki bi lahko prizadele kmetijsko proizvodnjo oziroma distribucijo kmetijskih proizvodov. Celotni znesek za obdobje 2014-2020 je 2,8 milijarde evrov. To je nekje 400 milijonov evrov letno. Z izvajanjem finančne discipline za neposredna plačila za koledarsko leto 2015 je zgolj element v pripravi evropskega proračuna za obdobje 2016. V svojem osnutku poročila je komisija v ta namen namenila 441,6 milijonov evrov. To so začetne ocene neposrednih plačil in izdatkov, ki se nanašajo na sam trg. Komisija pravi, da bo neposredna plačila lahko prilagodila in sicer v višini do 1,4 odstotke. To znižanje pa bo veljalo samo za kmete, ki so prejeli več kot 2000 evrov neposrednih plačil letno. Bolgarija, Romunija in Hrvaška še niso dosegle polne stopnje plačil, zato finančna disciplina za te tri države ne bo veljala. Skladno s to uredbo je stopnja prilagoditve sprejeta skla, skupaj z svetom in sicer do 30. junija letos. Takoj, ko je komisija podala svoj predlog odboru za kmetijstvo v parlamentu, smo sprejeli odločitev, da bomo uporabili poenostavljen hiter postopek, kot je opredeljen v členu 50. Skladno s tem členom sem kot predsednik odbora, pristojnega odbora, pripravil poročilo. Na to poročilo ni bilo vloženih predlogov sprememb. Nobenih dodatnih predlogov sprememb ni bilo vloženih do tega plenarnega zasedanja. Upam, da bomo jutri na glasovanju sprejeli predlog komisije brez kakršnih koli predlogov sprememb. Želimo tudi jasno izjavo strani sveta. Ta je v pisni obliki že dejal, da bo sprejel predlog komisije brez sprememb kar pomeni, da bomo v prvi obravnavi dosegli dogovor do roka, kot ga predvideva uredba. Zaradi ruskega embarga, pa tudi zaradi odprave sistema mlečnih kvot je prišlo do težav na trgu. Te težave so pokazale, da potrebujemo krizno rezervo. Ta je še toliko bolj pomembna, glede na to, da so intervencijski mehanizmi precej omejeni. Ti mehanizmi so bili uvedeni v okviru zadnje reforme SKP-ja. Tudi zanani dejavniki imajo vedno večji vpliv, naprimer liberalizacija globalne trgovine, to vpliva tudi na evropsko kmetijstvo. Mislim, da mi nikogar v tej dvorani ni treba prepričevati v to, da je kmetijstvo zelo občutljiv sektor, ki je zelo odvisen tudi od podnebja, od cen na mednarodnem trgu, od raznih špekulacij in tako naprej. Lani je bilo kar nekaj kontroverznih tem na tem področju. Mislim pa, da bi se morali vsi boriti proti negativnim učinkom krize. Naj povdarim, da je ta rezerva sestavljena iz sredstev, ki so, za kmet, ki so namenjena za kmetijsko politiko. del plačil za kmete se zamrzne in se jih prenese v rezervo. Če se rezerva ne bo uporabila, pa se bodo sredstva vrnila nazaj kmetom. Tako da so kmetje tisti, ki vzpostavljajo pravzaprav to rezervo. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Besedo dobiva sedaj gospod komisar, gospod Hogan. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek prispevek imam, ne bom dolg. V okviru reforme SKP smo se dogovorili, da mora komisija vsako leto predložiti predlog o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna poročila. Za krizno rezervo za leto 2016 smo predlagali 1,39 odstotka, to je skupen znesek 4. 141,6 milijona evrov. Še do konca junija bomo dosegli sporazum, to je zelo dobro predstavil že sam poročevalec. Hvala. Res je, vaš prispevek je bil zelo kratek. Sedaj pa besedo dobijo vsi tisti, ki so se prijavili k besedi. Začenjamo z gospodom Dontanom, dve minuti. Bon, trečem na domna Dančila gospoda ni, potem pa gospoda Ančila za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izhajamo iz stališča, da je treba zaščititi vse interese evropskih državljanov, če pride do večje krize. Kriza sprožijo različni dejavniki, različne situacije. Kriza pa lahko vpliva na distribucijo ali pa na samo kmetijsko proizvodnjo na evropski ravni. Evropska komisija je tudi letos podala predlog o voditvene stopnje za letošnje koledarsko leto. 1,39 odstotna je prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, če gre za plačila, ki so više od 2000 evrov letno na posameznega kmeta. Vzpostavili naj bi tudi krizno rezervo v višini 441,6 milijona evrov. 300 milijonov evrov smo imeli na voljo v predhodnem letu za krizno rezervo, tako da smo, kot kaže, vendarle storili korak naprej. Evropska komisija bo podala nov predlog o prilagoditvi te stopnje 1. decembra 2015, predtem pa bo ocenila samo situacijo. Ocena naj bi bila podana novembra. Parlament naj bi sprejel predlog do predvidenega roka v uredbi, to je do konca junija. V nasprotnem primeru bo komisija sama določila prilagoditveno stopnjo. Kot predstavniki evropskih državljanov bi morali seveda spoštovati roke, ki so bili določeni. Hvala. Minute. Hvala lepa, gospod Kužmjuk. Panje komisažu, zabirajo zgod v imenju frak. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes se oglašam v imenu skupine EKR. Govorimo o uredbi o določitvi prilagoditvene stopne za neposredna plačila za koledarsko leto 2015. To bo izplačeno v letu 2016. Naša skupina podpira predlagano rešitev in bomo glasovali za njo. Določanje prilagoditvene stopnje in opredeljevanje krizne rezerve za koledarsko leto 2016 v višini 441,6 milijona evrov. pomeni, da bomo rezervo za krizo lahko uporabili v kritičnih situacijah na področju kmetijstva. Rezerva bo sestavljena iz neposrednih plačil, ki presegajo 2000 evrov letno. Tri države bodo izključene iz tega predloga nacionalne ovojnice za posamezne države bodo zmanjšane, čeprav smo spostavili rezervo. Mislim pa, da je rezerva v teh kriznih časih zelo pomembna. Še vedno je v veljavi ruski embargo za prehrambene proizvode iz Evropske unije. Na številnih kmetijskih trgih se situacija slabša, tudi na mlečnem trgu. Evropski trg je vedno bolj odprt tudi za živila iz tretjih držav. S tem pa se zgolj povečata tveganje in tudi negotovost pri kmetijski proizvodnji. To rezervo bomo v letu 2016 uporabili za podporo kmetov in trgov, kjer bo situacija najslabša. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Müller, dve minuti in pol. Uh, gospod predsedujoči, gospod komisar, skupna kmetijska politika se je v zadnjih letih vse bolj usmerjala proti eh, svobodnemu trgu. Eh, glavna usmeritev je torej povezana z eh, nevezano pomočjo in z podjetnim delovanjem kmetijskih obratov in zaradi tega so kmetije postavljene pred velike izzive ta usmeritev pa prinaša tudi večje tveganje za družine kmetovalcev. Zlasti to velja za tiste kmetijske obrate, ki so družinske narave in niso zgolj nekakšni proizvajalci kmetijskih proizvodov. Družinske kmetije zagotavljajo številna delovna mesta na podeželju, zagotavljajo ohranjanje podeželja v številnih evropskih regijah tudi socialne mreže ki obstajajo v vaseh lahko ohranimo samo s pomočjo takih kmetij tu imam v mislih prostovoljne gasilce ali številna združenja v katerih sodelujejo kmetje državljani želijo kmetijske strukture in kmetijske proizvode ki temelijo na podlagi kmetijstva, ki ga vodijo družinski obrati. In to so razlogi, zakaj zgolj tržno usmerjeno kmetijstvo brez varovalnih mehanizmov na tem področju ni dovolj. Pozdravljamo spostavitev kriznega sklada, ki je nujen. Rezerve za krizo smo sicer imeli že v preteklosti. Eh, kmetom smo otegnili sredstva za modulacijo vendar je to veljalo šele za plačila v višini nad pet tisoč evrov zdaj naj bi ta prag znižali in za kmečke družine mora biti predvsem razumljivo čemu se ta namen ta denar namenja in zakaj se ta sredstva dejansko porabijo zaradi embarga Rusije pa se je pokazalo tudi, da zaradi političnih odločitev lahko nastane pritisk na trgu. V takih primerjih ni dovolj, da porabljamo samo sredstva kmečkih družin, ampak bi morali ta, reševanju takih težav nameniti tudi sredstva iz splošnega proračuna. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospod Dontan je prišel v dvorano tako da mu bom predal besedo. Se opravičujem, ampak več nas je imelo težave ravno kar na letališču v Strasburu. Avtomobila enostavno ni bilo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Skupna kmetijska politika ima svoj omejen proračun in ta predlog se tudi nanaša na proračun. Upoštevati pa je treba tudi proračunsko logiko. Že predhodna govornica je povedala, da je zelo pomemben ruski embargo. Kakšne posledice bo lahko imel ta embargo tudi na vzpostavljen mehanizem? V odboru za kmetijstvo smo to že povedali, namreč sprašujemo se, ali je normalno, da kriza, ki ima diplomatske korenine, povzroči tolikšno škodo kmetom. Tudi še leto potem, ko se opredeljujejo pomoči. Gospod komisar, nikakor ne postavljamo vas pod vprašaj v tej zadevi. Gre bolj za vprašanje solidarnosti celotnega kolegija, pa tudi za vprašanje, kako evropske institucije delujejo. Kmetje veliko pričakujejo od evropskih institucij in prosim, da gospod komisar služite kot prenašalec poročila vseh državljanov. Hvala lepa. Gospod. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjamo se, da potrebujemo rezerve za krize, vendar moramo postaviti tudi jasna merila, zato da bomo vedeli, kdaj spoh nastane krizna situacija. Skupna kmetijska politika v trenutni obliki vzpostavlja stalne krize v proizvodnem sektorju. V številnih državah Evropske unije je mlečni sektor tisti, ki doživlja zelo globoko krizo. Proizvajalci in proizvajalke. Se opravičujemo, očitno imamo tehnične težave. Okay, so Kar nadaljujete, se opravičujem, ker sem vas prekinil. Naj začnem znova ali nadaljujem? Ja. strinjamo se s tem da je nujno da vzpostavimo rezervo za krize mislimo pa tudi da moramo opredeliti jasna merila zato da bomo vedeli kdaj nastopi krizna situacija. trenutna kmetijska politika vzbuja stalne krize v proizvodnem sektorju. v številnih državah evropske unije je kriza dosegla tudi mlečni sektor. V Galiciji in tudi v številnih drugih državah so proizvajalci mleka dosegli svoje dno. Zato, gospod komisar, menimo, da je nujno ukrepati sedaj. Zagotoviti je treba finančno podporo, predvsem pa je treba sprožiti postopek za to, da bomo imeli na voljo tudi ustrezno mlečno politiko, da se to vrstnim situacijama prihodne izognemo. Krize so nastale tudi zaradi zmotnih odločitev, ki jih je sprejela Evropska unija. Poglejte si naprimer ruski veto oziroma embargo. Mislim, da bi morali v ta namen uporabiti druga sredstva, ne pa da se uporabljajo sredstva iz rezerv za krize. Hvala lepa. Gospod Ferro, za minuto. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej bi rad pozdravil skupino obiskovalcev iz Burgundije, veliko znanih proizvajalcev po IFME in številni drugi prihajajo tam. Gospod predsedujoči, gospod komisar, situacija je res huda. Evropska unija vodi samo morilsko politiko na področju kmetijstva. Gospod Šulc in prijatelji iz Evropske komisije so razglasili sankcije proti Rusiji. Ampak danes je celotna celina pravzaprav talka te politične odločitve. Kmetje so zato dvakrat žrtve. So žrtve ruskega embarga, ki je do danes Francijo, samo Francijo, stal milijardo evrov. Potem Evropska unija je v kmetijski politiki izropala vsa sredstva za to, da se zagotovi pomoč kmetom. Potrebujemo konkretne odgovore kaj se trenutno dogaja na področju pogaja, zato da se odpravijo sankcije, zato da bodo kmetje lahko zaživeli. Evropski kmetje, francoski kmetje potrebujejo nekoliko več kisika. Do minut. Hvala lepa, gospa Ranc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rada čestitela gospodu Sekirskemu za opravljeno delo. On je poročevalec. Bi pa rada čestitela tudi komisarju in Evropske komisiji za ta predlog. Ta predlog vzpostavlja rezervo za krizo, ta se je opredelila tudi v zadnji reformi skupne kmetijske politike. Namen vzpostavitve tega instrumenta je, da imamo na voljo sredstva, ki nam bodo omogočila, da se soočimo z pomembnimi krizami na trgu. Rezerva za krizo je vredna 441,6 milijona evrov. Evropski proizvajalci bodo morali seveda storiti še nekoliko več. Neposredna plačila za njih se bodo zaradi tega znižala premalo krat imajo možnost uporabiti proračunski manevrski prostor, premalo krat uporabljamo sredstva iz tega manevrskega prostora, ki ga imamo na voljo, zato da bi financirali tudi druge projekte. Mislim pa, da bi morali poskrbeti za ustrezno reševanje kriz, ki nastanjo zaradi razlogov, ki jih ni moč pripisati kmetijskemu sektorju. 7. augusta lani je Rusija uvedla embargo, komisija je takrat rekla, da potrebujemo rezervo, takrat je bila večina sicer proti, ampak naši rejci in kmetje bi resnično potrebovali več od vas. Oni niso krivi za nastanek te politične situacije. Potrebujemo dodatna sredstva, ne smemo imati sredstev iz kmetijskega proračuna. Zanima me, ali komisija lahko zajamči, da se naprimer rezerva za krize ne bo uporabila za reševanje problema, ki je nastal zaradi ruskega embarga tudi po izteku poletja. Potrebujemo hiter, učinkovit odgovor strani Evrope in sicer v vsakem primeru, ko pride do težav na notranjih kmetijskih trgih. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za bolj učinkovito in smotrno upravljanje sredstev ki jih imamo na voljo. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsako leto opredeljujemo krizo oziroma krizno rezervo in s tem želimo zaščititi prihodke kmetov v primeru volatilnosti cen in nastopa krize. Rezerva za krize bi morala biti varnostna mreža, zato da se kmete lahko ustrezno soočijo s problemi, ki jih ne morejo predvideti. V danem letu je namenjena ovojnica za neposredna plačila, rezerva je vezana na to. V času gospodarske krize je proračun že tako ali tako okrnjen. Midi, da ne, mislim, da ne bi smeli proračuna bremeniti za reševanje kriz, ki nastopijo v posameznih sektorjev. Mislim, da bi morali upoštevati tudi potencial SKP -ja za reševanje in upravljanje s krizami. Napovedovati moramo prihodne krize. Ne bi smeli bremeniti prihodka kmetov, potrebovali bi dodatna sredstva za reševanje trgovinskih embargov, naravnih katastrof in tako naprej. Zagotovo je proračun za kmetijski sektor dovolj velik, da se odzove na potrebe tega sektorja. Samo sredstva je treba smotrno in skrbno porazdeliti. Hvala. Gospod Wojciechowski ima besedo za minuto in pol. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Solidarnost je pomembna evropska vrednota. Vsi za enega, eden za vse. V imenu tega načela smo tudi naložili sankcije Rusiji to od nas zahteva tudi zagotavljanje varnosti in miru v Evropi. Vendar to obratno načelo, načela solidarnosti, ni delovalo. Kmetje so tisti, ki so morali nositi vse posledice te krize. Kmetje na finskem in v baltskih državah, ki ne morejo več prodajati svojih proizvodov. Na polskem smo morali skladiščiti na tone jabolk in mleka, ki smo jih včasih izvažali v Rusijo. Tudi v Nemčiji in Franciji so kmetje imeli velike izgube. Govorimo o izgubi v višini večjih milijard evrov. Pomoč, ki jo bodo kmetje prejeli, pa je visoka zgolj nekaj 100 milijonov evrov. Mislim, da ta sredstva niti ne bodo pametno in pravično porazdeljena. Dobro je sicer, da imamo na voljo rezervo za krize običajno se ni uporabljala v ta namen, zato se moramo vprašati, zakaj imamo sploh ta sklad, če ga naprimer za reševanje ruskega embarga nismo uporabili. Kot rečeno, sklad bi morali v prihodnje bolj smotrno uporabljati. Jakovčič, do minut. Gospod Jakovčič. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, gospod poročevalec, zelo jasno bi takoj na začetku želel povedati, da močno podpiram vzpostavljanje takšnega kriznega sklada. To je nujno potrebno danes za naše kmete. Ne gre samo za vprašanje trenutne situacije z Rusijo, ampak tudi za druge stvari, zaradi katerih moramo imeti rezervni sklad. To je tudi splošna situacija na, svetskem, na svetovnem tržišču. Uh, in eh, spopadanje z drugimi svetovnimi izzivi. In zato mislim, da je ta predlog dober in da je vzpostavljanje takega sklada izhodišče za večjo varnost in tudi za večjo solidarnost med nami v Evropi, kar je bistvenega pomena, saj je to že sama osnova delovanja Evropske unije. Uh, Eh, tudi glede na to, da moja država Hrvaška ne bo vključena v ta program in da bo vanj vključena šele z letom 2022, ne bi želel, da bi bil to vzrok za neugoden položaj za kmete iz Hrvaške, tako kot tudi za kmete iz Bolgarije in Romunije. Mi moramo s tem jasno sporočiti tudi tem kmetom, da bodo imeli možnost za črpanje sredstev iz solidarnostnega sklada in iz teh rezerv, saj so tudi oni soočeni s krizo zaradi ruskega embarga, naprimer uvoz mandarin iz uh, uh, območja reke Neretve je prizadet in uh, tudi drugi kmetijski proizvodi. Hvala. Eh, sam podpiram zamisel o vzpostavitvi rezerve ki naj bi pomagala kmetom se mi pa zdi nekoliko žalostno da je evropska unija sprejela odločitev da bo svetovni policist ta račun je evropska unija poslala kmetom v evropi Kolikor vidim, zadeve ne delujejo, vse je lepo, ko slišimo, da je treba nekaj storiti, zato da bomo pomagali kmetom. 235 milijonov evrov bodo dobili kmetje na Irskem, ampak zanima me res, kaj smo sploh dosegli. Mislim, da bi morali ta sredstva dati na stran, ko bo nastopila resna kriza. Na Irskem smo v okviru skupne kmetijske politike dali na stran 80 odstotkov sredstev in ta sredstva dobivajo najbogatejši kmetje, kajti očitno je treba te zaščititi. Majhnim kmetom pa smo v moji državi, kar rekli, adijo in ta rezerva za krizo jim ne bo pomagala. Hvala, gospod Buda. Dve minuti. Hvala lepa, gospod komisar, gospod poročevalec, dragi kolegi. Neposredna plačila so ne, nujno potreben inštrument za trajno in učinkovito kmetijstvo in zato pozdravljam predlog komisije in predvsem komisarja Hogana. Zato, ker bo to postavilo boljše pogoje za kmetijski sektor. E, dobro je, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za neposredne plačila in eh, to za leto 2015, eh, ter da se upoštevajo vloge za to leto, ker se pri plačilih lahko zgodijo tudi zamude eh, v državah članicah. Treba je tudi upoštevati razlike v neposrednih plačilih med državami članicami kar eh, poraja precejšnja neravnovesja. Isti znesek ni isti za romunskega kmeta ali za katerega drugega, ravno tako ukrepi ne predzadenejo isto enih kot drugih. In zato bi potrebovali tudi tak mehanizem, ki bo uh, te razlike izničil in da, pri katerem se bodo upoštevali razlike med posameznimi evropskimi regijami. Komisija se mora tudi zauzemati za vzpostavitev ravnotežja med učinkovitostjo delovanja kmetov in to iz vseh držav Evropske unije. Glede embarga na Rusijo pa je treba izpostaviti to, da eh, potrebujemo neka skupna prizadevanja, da bomo našli rešitve, saj je tukaj umanjkal pomemben trg. Hvala. Penano. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, vprašanje te eh, stopnje v višini 1,39 odstotkov za leto 2015 se zdi smiselno. Izziv namreč ni samo v določitvi stopnje, temveč eh, tudi v upoštevanju eh, marš pri Eh, plačilih. Za leto 2016 pa bomo potrebovali drugačen okvir, v katerem bomo upoštevali tudi trenutno krizo in še zlasti pod postavko dve bomo morali to upoštevati. Eh, ta kmetijska kriza se namreč lahko še razširi in to še zlasti zaradi odnosov med Rusijo in Ukrajino sporazum iz Minska moramo zato imeti v mislih. Kmetom moramo omogočiti delovanje kljub embargu za Rusijo, saj um, to povzroča težave vsem proizvajalcem sadja in zelenjave, ne smemo pa pozobiti tudi na sektor mleka. Hvala. Tours, un minut. Hvala, gospod Ashworth. Minuto. Uh, uh, razumem kakšen je namen solidarne rezerve za krize čeprav naša skupina tega v osnovi ni podprla eh, ker se nam je zdelo da bi morda take določbe lahko bolj pravično financirali. nimam težav z znižanjem eh, praga za prispevke vendar pa bi rada da bi se ta znižana sredstva moram pa izraziti zaskrbljenost zaradi učinka na proizvajalce v moji državi. Gre za državo, ki zaradi strukture kmetij ima bistveno manj velikih kmetij kot druge države Evropske unije. To pomeni, da posamezni proizvajalci, ki so že tako pod velikim pritiskom, bodo nosili večje delež stroško kot povprečna kmetija. Gre za prispevek v sklad, ki ga je zgodovinsko gledano eh, naša vlada doslej vedno puščala nedotaknjenega in ga ni črpala. Hvala. Minut. Hvala, gospod Ali. Dešen. Hvala. Izvajanje uredbe o skupni kmetijski politiki in pravilih za neposredna plačila je pomemben element v pripravi proračuna za leto 2016. Skladno z uredbami eh, je za podporo kmetijskemu sektorju v krizah, ki bi vplivale na proizvodno, predvidena rezerva, ki jo je komisija vključila v osnutek proračuna in znaša 441 milijonov evrov to pomeni prilagoditveno stopno v višini 1,39 odstotkov in ta izračun temelji na podlagi, da se bo to uporabljalo samo za neposredna plačila v višini nad 2000 evrov in da v to ne bodo vključene tri države članice. Seveda pa ta določba pomeni, da bo denarja za kmete manj in zato bi bilo koristno, da bi čim bolj poenostavili eh, obrazce za prošnje za majhne kmete. E, vse to bo vključeno v proračunsko vrstico rezerva za krize. Podpiramo torej poročilo o določitvi prilagoditvene stopnje za leto 2015. Gospa Torres Martinez, najlepša hvala. Mali kmetje na jugu Evrope so pod v krizi že več let. Še zlasti živinorejci v Avsturiji, ki dobivajo za liter mleka 33 bednih centov. Sveda govorimo o kriznem obdobju, vendar pa ni treba, da se trepljamo po ramenih, saj ti ukrepi niso dovolj. Eh, eden od kmetov mi je rekel pred meseci, da ne potrebuje miloščine, ampak da potrebuje orodja, s katerimi bo lahko učinkoval na ceno proizvodov, ki jih prodaja in da želi delati in prodajati svoje proizvode. Pr Zato so te pobude sicer dobrodošle, vendar pa moramo svojo politično voljo usmeriti v vzpostavitev takšnega proizvodnega modela, ki bo zaščitil skupno dobro, v katerem bo naš delavec in naš kmet v središču in ne velike korporacije. Misliti moramo na ljudi, ki trpijo zaradi posledic krize, zaradi posledic napačnih političnih odločitev. E, to našim državljanom dolgujemo. Najlepša hvala, gospa Švajer. Pirik, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ehm, za začetek naj povem, da podpiram to poročilo. Ruski embargo je močno prizadel evropsko kmetijstvo, tudi nizozemske proizvode saj se je njihova prodaja v Rusijo letos zmanjšala za 30 odstotkov. E, to je zelo prizadelo številne kmete, družinske kmetije in tudi druge kmetijske sektorje. Večina sredstev je namenjena sektorju za sadje in zelenjavo in e, mlečnemu sektorju, ampak tudi drugi sektorji so bili prizadeti, naprimer prašičereja na nizozemskem. Eh, kriza je torej prizadela vse in zato eh, potrebujemo več jasnih eh, priporočil glede tega, kako se bo ta rezerva in ta sklad uporabljal. Saj bo kriza lahko v prihodnje prizadela še več sektorjev. Dobro vemo, da denar dobijo proizvajalci sadja in zelenjave ter mleka, to ni težava, ampak zanima nas pa, kaj pomeni prestavitev datuma z junija na avgust in kako bomo lahko pomagali tistim sektorjem, ki sem še niso vključeni. Sezona je namreč v polnem teku. Proizvajalci paradižnikov, naprimer, bi lahko sredstva iz te rezerve že uporabljali ugotavljam tudi, da naši kmetje ne vedo, kako naj uporabljajo vsa ta pravila, še zlasti v obdobju suhih krav. Tudi eh, na tem področju se moramo potruditi, če želimo pomagati našim kmetom. Gospod Rebega ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Jasno je, da to vrsten inštrument potrebujemo. Eh, v kriznem obdobju, zato da bomo sredstva uporabili v prid našim kmetom. Objenem pa moramo upoštevati tudi naslednje. Pomembno je, da se ta sredstva uporabijo v pravi smeri in sicer tako, da bomo pomagali tistim kmetom, ki eh, jih res potrebujejo. Nažalost, nihče ne more predvideti začetka neke krize kakršno je povzročil ruski embargo, naprimer. In uh, zato upamo, da bo komisar Hogan uh, dejansko določil jasna pravila za uporabnike teh uh, sredstev, pa tudi za plačnike v uh, ta sklad. In kot so povedali že kolegi pred menoj, ne smemo uh, zanemariti dejstva, da eh, so zaradi razlike v sredstvih, ki jih imajo na voljo, eh, kmetje tudi v eh, močni konkurenci. Hvala, gospod Dorman. Er hvala lepa. Pomembno je, da na tem področju delamo skupaj, če želimo zagotoviti, interese naših kmetov. Tudi leto 2016 bo verjetno težko leto za kmetijstvo, še zlasti zaradi ruskega embarga. To bo povzročilo izgubo delovnih mest in zato bomo kmetom morali pomagati. Zaradi tega potrebujemo nekoliko eh, boljše inštrumente za kmete, ki plačujejo zelo visoko ceno zaradi te krize. Ne, ne vemo pa, koliko časa bo ta embargo še trajal. Eno pa je gotovo, da bo cena tega konflikta med Rusijo in Evropsko unijo prizadela predvsem kmete, ki bodo morali poiskati nove trge za proizvode, ki so jih ponavadi prodajali v Rusijo. Ta je predstavljala pomemben trg za evropske proizvode. In kot vsi veste, je eh, izvoz prašičjega mesa eh, veliko eh, utrpel na Danskem in tudi to želimo upoštevati. Gospod Ferreira ima besedo. Najlepša hvala. Gospod komisar, tukaj ne gre za to, ali potrebujemo tako rezervo ali ne, ampak se sprašujemo o tem, ali bo SKP še vedno ista po krizi. Zadnja reforma je povzročila velika neuronovesja pri porazdelitvi sredstev iz SKP-ja. Liberalizacija in tržna usmeritev je glavna beseda, ki sledimo. Kmetje in drugi proizvajalci pa dobro vedo, kaj to pomeni. To pomeni eh, propad številnih kmetij, podražitev proizvodnje ter eh, prehransko neodvisnost v eh, številnih državah. Konkurenčnost je druga beseda, ki jo je treba upoštevati, ampak eh, lahko je biti konkurenčen, kadar se eh, pomoč miri glede na um, površino kmetijskih površin. Na portugalskem smo uh, to doživeli na lastni koži. 500 uh, evrov iz enotne scheme plačil, 500 evrov, to poudarjam, gotovo ni znesek, ki bo našim kmetom lahko pomagal uh, pri izhodu iz krize. Hvala lepa, gospari Bejru. Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, eh, že pri zadnji reformi SKP je bila vzpostavljena finančna disciplina, ki pomeni vzpostavitev rezerve v primeru daljše krize na trgu. Pozdravljamo predlog komisije za zaščito eh, malih kmetovalcev. Ehm, in sicer pri neposrednih plačiljih nad 2000 evrov. Smo pa že videli v prejšnjih trenutkih, da so uh, takšni postopki uh, ne bili prav ugodni za ta sektor in zato to gotovo ni sporočilo, ki bi ga morali še naprej pošiljati našim kmetom. Eh, paziti moramo predvsem na to, da ne bi te odločitve vplivale tudi na krčenje sredstev, ki bodo kmetom na voljo v prihodnjem letu. Uh, Evropski kmetje so podvrženi številnim tveganjem, e, ne samo zaradi ruskega embarga, ampak je pa ta povzročil hudo krizo v tem sektorju. E, tudi mlečne kvote so jo povzročile in tudi drugi podobni ukrepi. Ruski embargo kaže, kakšne so posledice diplomatskih e, odločitev in sporov in tukaj konkretno na področju kmetijstva. In zato upamo, da bo komisija še naprej delala na tem, da bo te učinke skušala omiliti. Predvsem pa je treba zagotoviti, da bodo sredstva iz te rezerve namenjena tudi proizvajalcem mleka saj je trg mleka tisti, ki eh, je najbolj prizadet zaradi krize. Ne nazadnje je treba pri tem izpostaviti tudi proizvajalce iz najbolj oddaljenih območij, ki jih je kriza zelo prizadela in ki so uh, podvrženi hudim omejitvam zaradi uh, takšnih tržnih ukrepov. Hvala lepa. Hvala gospod Frunzulica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, naj podprem določitev prilagoditvene stopne za neposredna plačila za leto 2015. S tem bomo dobili rezervo, ki bo omogočila dodatno podporo kmetijskemu sektorju v primeru resnih kriz, ki bodo prizadele kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo. S tem, ko bomo v začetku vsakega leta uvedli znižanje neposrednih plačil na podlagi mehanizma finančne discipline. Čeprav upam, da krizne rezerve ne bomo potrebovali, upam tudi, da če bo to potrebno, se bo ta rezerva izkazala za pomembno orodje v kmetijskem sektorju, ki ga bomo uporabljali v koristu vsem. Zato tudi jasno podpiram da je potrebno uvesti zelo jasne pogoje za upravičence. Hvala pročevalcem in pročevalcem v senci. Najlepša hvala, gospod Dalton, za eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Nisem podpiral te krizne rezerve v okviru SKP, to se mi zdi star pristop. Vrsta drugih ukrepov je na voljo komisiji, preden oduzame sredstva nekaterim kmetom v nekaterim državam. Ves denar ni vedno ves odgovor. Bolj prožna ESKP, ki bi omogočila globalno konkurenčnost kmetov, to je pravi odgovor in to bi eh, zagotavljalo njihovo prihodnost. Ampak največjo težavo imam z nepravičnostjo. Prak 2000 evrov pomeni, da bodo države z največjimi kmetijami prispevale največ, tri države pa sploh ne bodo prispevale. To se mi ne zdi solidarno če že imamo rezervo potem morajo vanjo prispevati vsi čeprav se zdi da jemljemo na, na račun enih za druge tako da mislim da ni prav da neupravičeno financiramo na račun nekaterih kmetov rezervo od katerih ne bodo imeli nobene koristi najlepša hvala gospa Köstinger za dve minuti Najlepša hvala, gospod komisar. Sama vidim razmere nekoliko drugače kot gospod Dalton. Mislim, da nihče od kmetov ni povzročil nobene od kriz, zato je prav, da jim stopimo na stran in jim pomagamo. Ravno embargo Rusije kaže, kako pomembni eh, so instrumenti za take primere. Eh, kajti ravno sektor sadja in zelenjave smo uspeli pomembno razbremeniti v, za Avstrijo, pomeni to nova rezerva 100 tisoč evrov za eh, podporo kmetom in taki ukrepi so nepogrešljivi v kriznih časih. Vendar pa in eh, izredno naj izpostavim to, eh, mislim, da moramo delovanje na tem področju okrepiti. Naprimer, komunikacija pri kriznih ukrepih mora biti boljša, potrebujemo učinkovit sistem delovanja. V kriznih časih ne smejo kmetje trpeti dodatno še zaradi upravnega bremena. Zato prosim komisijo, da ovrednoti uh, posebne ukrepe tudi po tej plati. Ne smemo čakati na naslednjo krizo, preden se lotimo izboljšav instrumentov in preden uveljavimo sodobne instrumente za upravljanje kriz, ključno s prožnim proračunom. Tako kot kolegica Rebero, pa naj tudi sama izpostavim mlečni sektor. 31. marca so se iztekle mlečne kvote in ker naši kmetje pridelujejo mleko tudi eh, v gorskih območjih, v sk najbolj oddaljenih regijah, je to poseben izziv. V prihodnjem letu bo eh, mlečni sektor izgubil veliko prihodkov in zato vas prosim, gospod komisar, da si prizadevate za to, da bodo eh, vsa sredstva, ki so namenjena krepitvi mlečnega sektora, dejansko porabljena za ta namen. Najlepša hvala, gospod De Castro, dve minuti. Kolegi. Predsedujoči komisar, dragi kolegi, poročilo, o katerem bomo jutri glasovali, zadeva finančno disciplino. To je matematični izračun, ki ga upravlja komisija, zato da vzpostavi rezervo za leto 2016 in e, določa prilagoditveno stopnjo za neposredna plačila za leto 2015. Poročilo gospoda Sikerskega smo že po poenostavljenem postopku sprejeli v odboru. Vseeno pa imamo zdaj možnost, da povdarimo, da je mehanizem finančne discipline posledica zmanjšanja eh, proračuna za kmetijstvo v okviru finančnih perspektiv 2014-2020, v katerem smo ostali brez eh, tega manevrskega prostora oziroma dodatnih sredstev za primer krize. Krize pa so vse pogostejše. Videli smo to v primeru ruskega embarga in cene so vse bolj izpostavljene nihanjem. Sami kmetje so tisti, ki zaradi zmanjšanja prvega stebra SKB morajo plačevati za to krizo in dolgoročno gledano moramo, spoštovani komisar, torej na novo eh, postaviti inštrumente za spopadanje s krizo in pripraviti novejše, močnejše inštrumente, ki bodo pomenili eh, močno omrežje med kmeti, da bodo lahko konkurenčni na svetovni ravni. Komisar za kmetijstvo je sicer tudi povedal, da naj bi ta finančna disciplina eh, veljala samo za tiste kmete, ki prejemajo več kot 5000 evrov, zato da bodo tako zaščitili manjše kmete. Žal pa je v končnem dogovoru bil prak postavljen na 2000 evrov. Po našem mnenju bi bil višji prak bolj pravičen, ker bi omogočil, da se malim kmetom ne bi zmanjšalo plačil in uh, bi. Uh, ta ukrep prizadel samo tiste, pri katerih to malo zmanjšanje ne bi imelo tako negativnega učinka. Hvala lepa, zdaj pa gospod Marjas. Najlepša hvala. V času, ko beležimo ogromne javne dolgove v Grčiji, je zamisel o rezervi za soočanje s finančnimi težavami zelo problematična, zlasti za grške kmete in druge, ki so izgubili na 100 tisoč ali celo milijone evrov na račun ruskega embarga države, ki poznajo finančne razmere, kakršne jih doživlja Grčija, izredno trpijo in eh, to velja seveda tudi za naše kmete. Naše kmete je torej potrebno zaščititi. Njihovi prihodki so v zadnjih letih bistveno upadli, povišali pa so sedavki, ki so jih dolžni plačevati. Zato moramo zagotoviti, da Eh, ustavimo obdavčevanje grških kmetov, ki zgolj še znižuje njihove prihodke. Hvala. Gospod Peter, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, dobro načrtovanje proračuna je gotovo zelo težka naloga za vse. In od eh, načrtovanja proračuna Evropske unije je odvisna prihodnost 28 držav članic Evropske unije, pa tudi kakovost pol milijarde njenih državljanov. Eh, je eden od najsloženijih mehanizmov. Večletnega finančnega okvira je eden najmočnejših mehanizmov Evropske unije, ki temelji na SKP-ju in uh, ta uh, zahteva tudi načrtovanje rezerv za primere kriz. Uh, Um, znesek rezerve za krizo v kmetijstvu, ki ga komisija vklju, namerava vključiti v proračun za leto 2016, znaša 441,6 milijonov evrov. Uh, to se bo e, zagotovilo iz uh, prilagojene stopnje za neposredna plačila, ki presegajo 2000 evrov. Uh, in to v višini 1,39 eh, odstotka, vendar pa se to ne bo uporabljalo za kmete iz Hrvaške, Romunske in Bolgarije. Ehm, evropsko kmetijstvo ima velike izgube zaradi političnih odločitev ehm, povezanih z ruskim embargom. Zato niso krivi sami kmetje. Zato mislim, da eh, nadomestilo škode za nje ne bi smelo eh, priti iz proračuna za kmetijstvo. Te izgube je treba nadoknaditi iz drugih virov. Medtem, ko bi morali rezervo, o kateri danes govorimo, prihraniti za krize, eh, ki imajo svoje vzroke v kmetijskem sektorju sektorju. Zato pozivam Evropsko komisijo, da zagotovi nadomestilo eh, izgub proizvajalcem mleka, jabolk in mandarin. Hvala. Hvala, gospod Canje, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Kot so kolegi iz poslanske skupine že povedali, smo med tistimi, ki podpiramo ustrezno rezervo za primer kriz v kmetijskem sektorju. Mislim, da je tak način dela tudi strokovno utemeljen, ampak opozorim naj na nekaj drugega. V praksi na mačarskem se pojavljajo nasprotujoči si signali zlasti, ko gre za neposredna plačila in različne sklade za eh, krize, so ponovadi oligarhi tisti, ki prejmejo večino sredstev. To je težko razumljivo, ampak eh, podkupljena vlada uspe poskrbeti tudi za to. Eh, mislim, da so za to. Eh, odgovorni predvsem pristojni organi na Mačarskem, pri katerih je v zadnjih letih bilo prijetih kar nekaj posameznikov. Sto odstotno je potrebno zagotoviti, da bodo sredstva na mačarskem prejemali tudi drugi, ne zgolj oligarhi. Opozicija na mačarskem vedno znova opozarja na to. Sicer pa načeloma podpiram eh, predlog misije, da se javno objavi seznam prejemnikov. Najlepša hvala, gospod Kaputo. Hvala lepa. Za podporo kmetijskemu sektorju, za proizvodnjo in distribucijo kmetijskih proizvodov je treba zagotoviti učinkovite politične inštrumente, zlasti za primere krize, ki so zdaj postali bolj um, vsakodnevni kot pa izjemni. Embargo, rus, ruski embargo je prizadel sektor mleka in uh, Tudi v kmetijstvu se zelo poznajo učinki dogajanja na mednarodnem prizorišču. Znesek rezerve za leto 2016 v proračunu za kmetijstvo, ki ga predvideva komisija za leto 2016, je 441,6 milijonov evrov in um, ta naj bi se vzpostavil iz uh, znižanja neposrednih plačil. Eh, upam, da to ne bo pomenilo, da bodo kmetje morali plačevati za krize, ki jih niso povzročili. Vsekakor pa upam, da bo komisar Hogan znal najti primerne rešitve za take situacije tudi v bodoče. Hvala, gospod Agnjo. Hvala, predsedujoči. Tisto, čimer ni nobenega dvoma je, da nimamo dovolj jasnih pravil glede porabe tega sklada, ampak lahko nekaj eh, predlagam in gospod Hogan vidim, da se obrača in želi videti, kje sam. Eh, hvala lepa. Naši kmetje trpijo zaradi 15-ozotnega znižanja plačil na račun evra. Zakaj je evro tako šibek? Ker ga uporabljajo države, ki sploh ne bi smeli pristopiti k skupni valuti to morda sicer ne predstavlja višje sile, za kar naj bi se porabljal ta denar, gre pa tu za eh, primer delovanja komisije, ki včasih res sama sebe razume kot božanstvo. Torej, to sred, ta sklad bi lahko uporabili, da bi ga nadomestili tako imenovani zeleni fond. S tem bi nadom, omilili padec plačil in eh, upadanje možnosti za izvoz. Eh, to ni argument za to da bi združeno kraljestvo pristopilo k evru kar boste morda zagovarjali vi gospod komisar ampak tudi če bi to storili bi eh, še vedno bili v težavah ker enostavno ni zadostno financiranje celotne skp. Zgod, pogosto se pozablja da združeno kraljestvo predstavlja veliko neto plačnico v skp namesto da bi se ta denar porabljal za podporo domači proizvodnji ga raje porabljamo za propado gospodarski projekt. E, no, zdaj moram sam oditi na eh, odbor za kmetijstvo, bi pa zelo eh, me zanimalo, kako se boste odzvali na moje besede. Najlepša hvala, zdaj pa prehajamo na postopek. Eh, Catch the Eye. Torej, ujemite pozornost predsednika, štiri prošle za govor imamo. Najprej gospod Kroz za eno minuto. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Mislim, da ne smemo biti v zmoti glede povoda za to krizo. Ne gre samo za ruski embargo. Že pred ruskim embargom je obstajala Evropska unija, ki nosi velik delež bremena odgovornosti. Uh, nobenega vprašanja ni, da je zamisel dobra. Prav je, da imamo eh, krizni sklad za primere naravnih katastrof, ampak zlasti v Grčiji naj povdarim dejstvo, da poleg gospodine, ki je niso povzročili ne grško ljudstvo, ne grški kmetje, eh, temveč so bili za to krivi politiki,

zadeva eh, dejanski ljudi v dejanskih okoliščinah. In eh, zato je prav, da se z njo eh, soočimo na lokalni ravni. Uh, Res je, da ko pride do krize, je pomoč potrebna, vendar je potrebno zagotoviti na lokalni ravni. Irski kolega je imel prav in prav. Države članice imajo ustrezne rešitve, zato ni prav, da se stvari lotevamo na ravni 500 milijonov ljudi, ki živijo v najrazličnejših okoliščinah od tundre do eh, nasadov olk. Prej ali slej moramo gotoviti, da veliko ni dobro, malo je lepo, eh, čudovito, naravno čudovito pa je mikro. To je tisto, kar potrebujemo. Najlepša hvala, gospa Morva, za eno minuto. Sepen, kedeš mezugazdašagi. Najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, v konkretnosti konkretnem primeru bi vas prosila za pomoč. Prosim, da zadevo preučite in mi odgovorite. Gre za zelo znan mačarski nacionalni park, ki sem ga ta konec tedna obiskala in ugotovila sem in to vam želim sporočiti, tako vam kot drugim eh, poslancem, eh, da se po tem parku na eh, ne vem koliko kilometrih eh, ne najde nobena žival, nobene živali nismo videli. Zakaj ne? Ker so živali zaprte za rešetkami. Tako pa je eh, zato, ker se je morala divjat umakniti na račun kmetov, ki kosijo površine. Zaradi koruptivnega delovanja vlade so površine dobili kmetje. Če se boste sami napotili tja, boste vedeli, da eh, ljudje tam eh, niti nimajo pojma o kmetijstvu, ampak želijo zgolj eh, prijeti plačila Evropske unije kot kmetje. Prosim, da to preučite. Najlepša hvala. Gospod Hogan, izvolite. Uh, hvala vsem poslancem in poslankam ki ste sodelovali v razpravi zlasti se zahvaljujem poročevalcu gospodu sikerskemu ki je pripravil poročilo eh, v, pri sprejetvu eh, SKP in reforme smo predvideli rezervo za krize v kmetijstvu in to je izkaz solidarnosti v Evropski uniji. Solidarnost s kmeti v kriznih časih in eh, Hvaležen sem za podporo, ki ste jo izrekli za vzpostavitev take rezerve za kmete v krizi. Tu gre pravzaprav za dejansko solidarnost v praksi, kot rečeno pa se bo to financiralo iz že obstoječih finančnih sredstev. Veliko vas je izpostavljalo eh, ruski embargo in posledice za evropske kmete. Ne pozabite, da je oktober lani komisija predlagala uporabo Eh, precejšnjega dela rezervnih sredstev za ta namen. Kasneje pa je bila ta odločitev opravljena in komisija je iz drugih virov zagotovila financiranje za omilitev teh težav. Šlo je za 350 milijonov evrov, ki jih nismo eh, zagotovili iz rezerve za krize. Eh, gospoda Tan se tega zelo dobro spominja. Vidim pa, da je marsikdo že pozabil na te odločitve, ki so bile sprejete novembra in s tem smo takrat eh, pomilili številne pomislike. Zahvaljujem se komisarki Georgijevije, ki je bila zelo solidarna in je prispevala k temu pozitivnemu rezultatu za evropske kmete v težkih časih. Kar zadeva svinjino, Se zavedamo, da se pojavljajo težave za številne pridelovalce svinskega mesa v številnih državah. Že nekaj tedno je minilo, odkar je bilo z trga omaknenega eh, veliko ton mesa in to je seveda povzročilo težave. Eh, hkrati pa eh, je to tudi priložnost, da uvedemo nove ukrepe, zato da eh, omilimo izgubo na račun urske, eh, ruskega trga. Preusmeritev se je vršila predvsem v smeri filipinskega in azijskega trga in to že prinaša prve rezultate. Eh, tako da mislim, da smo se uspešno lotili krize v prašičereji. Kar pa zadeva finančno disciplino, ne smemo pozabiti, da mali kmetje po eh, vsej Evropi so eh, izuzeti iz prilagoditve, ko gre za plačila v višini do 2000 evrov. Vem, da, je, da ste nekateri omenjali, da nekateri kmetje v določenih državah prispevke sploh ne bodo plačevali, ampak to je ozraz dejstva, da eh, so ponavadi tudi eh, večji in srednji veliki kmetje eh, finančno močnejši in si lahko plačevanje tega prispevka privoščijo. Zelo dobro veste, da ko je potrebno najti petindvajset milijonov evrov kolikor ga evropska unija trenutno namenja kmetom v združenem kraljestvu da je tudi do tega zneska zelo težko priti v pogajanjih z britansko vlado tako da mislim da je evropska unija precej velikodušna do združenega kraljestva in mislim da bo evropska unija vedno eh, bolj velikodušna do kmetov kot pa lastne države članice. Skratka, močno upam, da bo jutri tudi rezultat glasovanja pozitiven. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa dajem besedo poročevalcu gospodu Sikerskemu. Izvolite. Šanovni panjstvo, panje komisaržu. E, Sprav... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Tu gre za tehnično poročilo, formalno poročilo, zato je bila tudi razprava tehnična. Sem pa hvaležen za to razpravo. Hitri postopek, ki smo ga uporabili pri sprejemanju tega dokumenta, pomeni, da se svet, parlament in komisija strinjajo. To je seveda zelo pomembno, kadar se odzivamo na težavne situacije. Slišali smo kar nekaj besed o solidarnosti. Skoraj da vsak razen ta najmanjših prispeva v ta sklad, v to rezervo. Sredstva iz rezerve bomo porazdelili med vse tiste, ki jih bo kriza prizadela. Tu se uporablja načelo solidarnosti. Kmetijski sektor je zelo pomemben, vendar smo v tem sektorju odvisni od vremena, od zunanjih dejavnikov, od mednarodne situacije. Zato potrebujemo instrumente, ki jih prost trg vedno ne oblikuje. Prost trg včasih potrebuje kar nekaj časa, zato da se zoprstavi krizam. Velika šibkost reforme SKP-ja pa je omejevanje intervencij na trgu. O tem sem že prej govoril. Mi smo preveč omejili možnost posredovanja na trgu. Seveda je treba Na voljo imamo manj sredstev za skupno kmetijsko politiko, pa tudi manj sredstev na splošno. Ne moremo reči, da je SKP privedla do krize. SKP je namenjena tako kmetom, proizvajalcem kot tudi potrošnikom. Želimo si, da bi zagotavljali cenejšo hrano. Hvala še enkrat predsednici predsedujočemu in komisarju ter vsem ostalim za razpravo. Najlepša hvala. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri. Tako, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospodina.